73 let po koncu šoje se pred povečuje antisemitizem. Zame je eh, Zame velja eh, za antisemitizem eh, definicija, ki jo je parlament soglasno sprejel. Poleg tega pa prihaja tudi do diskriminacije ljudi na podlagi spolne usmeritve uveljavitev eh, listine eh, o temeljnih pravicah je v središču naše politike. Humanost eh, določene družbe se ocenjuje po položaju manjšin. Hvala lepa. Gospa Stevens, prosim. Eh, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, eh, kljub upravečeni kritiki nasilja do žensk eh, in družbe LGBTI in drugih ne moremo podpreti tega besedila. Mi se zauzemamo tudi za ljudi z invalidnostjo, mi se zauzemamo tudi za mehanizme eh, pravne države v Evropski uniji. Tu pa ni nijans, ni razlikovanja med zakonito in nezakonito eh, eh, imigracijo. Kako je z združevanjem družin? V tem poročilu eh, preberemo tudi preveč o azilni krizi. Eh, na podlagi tega ne moremo imeti nacionalne migracijske politike. Ta, eh, to poročilo je mešanica različnih tem. Nam je ljubše, da vsak dosje ocenjujemo posamično. To smo delali do sedaj in bomo to počeli tudi v prihodnje. Tu tudi nič ne preberemo o, o političnih ujetnikih v Španiji. Kako je to mogoče? mogoče sramota. Hvala lepa, gospa Natali Grispek. E, Eh, leto 2017 je bilo temačno leto za, tema, eh, za pravice, zlasti za svobodo izražanja. Eh, v tem krogu smo prevečkrat molčali, imeli minuto molka za, radi oseb, ki so izginili ob opravljanju svojega novinarskega dela. Ubili so jih eh, zaradi tega, ker so se preveč dotaknili vprašanj eh, korupcije, pranja denarja, eh, utajitve davkov in tako naprej. In sedaj imamo neko zaskrbljujočo retoriko proti medijem. Če dalje več je agresije proti tistim, ki ščitijo vladavino prava, ne eh, obsojamo tistih, ki so povzročitelji tega. Torej, leta 2017 je bilo nesorazmerno veliko kršitev teh temeljnih pravic. Hvala lepa. Eh, gospa Reintke, prosim. Eh, gospod predsednik, hvala lepa. Poglejmo naokrog eh, po Evropi. Ljudje gredo na cesto z zastavicami EU v Bukarešti, Londonu, v Berlinu. Zakaj? Ker se obračajo na nas. Vladavina prava, temeljne pravice so tarča napada v številnih državah. Želijo, da ukrepamo. Sedmi člen plen je eh, močno eh, orožje, hkrati pa je implementacija nepraktična in mi potrebujemo dodatne instrumente za to, da ščitimo vladavino prava in eh, pravice svoboščene naših državljanov. Treba je dejansko stalno razpravljati o tej temi. In če pride do kršitev, potrebujemo sankcije. Evropski parlament je edina neposredno izvoljena institucija evropskih državljanov e, in vladavina prava, e, e, svoboščine morajo biti v srčiki te institucije. To je temelj demokracije in evropske enotnosti. Za vse nas skupaj se ukvarjajmo s tem. Hvala lepa. Hvala lepa tu imam uh, modri karton za vas. Gospe Grapini, ne se jeziti, kmali moramo končati in sicer do 17. ure. Žal mi je, nimamo več časa za uh, modri karton, Marija. In naslednji eh, govornik je gospod Bill Etheridge. Hvala lepa uh, gospod Marušik. Pravzaprav je tako, da imamo samo tri temeljne pravice. Pravico do življenja, lastnine in svobode. Rad bi opozoril na en detalj, ki je pomemben. Na lastnino. To, kar eh, zaslužimo. Človek ima pravico da razpolaga eh, eh, s plodom svojega dela. Eh, ta svoboda razpolaganja z dohodkom pa se krši in zakonodajalcem se to zdi pravilno. Prihaja do zaplembe s pomočjo davka, to ni moralno, temu bi se morali eh, upirati, pa je to zaščiteno z zakonom. Obstaja pa še pragmatičen vidik in sicer eh, kaznovanje ljudi zaradi različnih določenih oblik obnašanja, eh, potem pa se pravzaprav nagradijo tisti, ki se nemoralno obnašajo. Na ta način eh, Evropa eh, ni več konkurenčna. Eh, čričke tu pravzaprav nagrajujejo, mravljice pa kaznujejo. Hvala lepa, gospod Fontolis. Hvala lepa. Tu je opis, ki je nevaren prebral ga bom, da se prepreči erozija vladavine prava, se Eh, moramo vprašati, kdo določa eh, te temelje. Eh, prav gotovo institucije nimajo teh pooblastil. Veliko je bilo rečeno o nezakonitih migrantih, manjšinah. Naj bom jasen, migracija ni človekova pravica. Države lahko odločajo o tem, kdo lahko prečka njihove meje. Vsaka pozitiva diskriminacija je nekaj, proti čemur sem. Vsi državljani imajo iste obveznosti, nič več, nič manj. In na koncu pa se želim spomniti na to, da je eh, bilo več tisoč napadov in kot eh, oče nekoga, eh, ki so ga eh, ubili eh, skrajni levičari, moram spregovoriti za te eh, žrtve. To za poročilo, to, to, to, ker tega ne morem storiti. Poročilo pomeni erozija temeljnega koncepta človekovih pravic. Eh,

E, hvala lepa, gospod Weidenholzer. E, vsakoletno poročilo o temeljnih pravicah e, v Evropski uniji je vrhunec za odbor Libe. Listina o temeljnih pravice je naša, naš kompas. Pomembno je vedeti, ali se spoštujejo temeljne pravice, kakšna je situacija v posameznih državah članicah in kakšno, kakšen je razvoj v času. Poročilo poročevalec, uh, uh, Terry Capras eh, je hotel stvari sistematično pregledati. To mu je uspelo. Čestitke. Upravičeno opozarja tudi na eh, pravice Agencije za eh, temeljne pravice. Strokovno znanje te agencije bi bilo treba redno uporabljati, ne samo, ko gre za poročilo, letno poročilo, temveč tudi pri pripravi zakonodajnih predlogov. In naša politična skupina bo z veseljem podprla te pobude. Ta agencija bi morala Eh, imeti možnost, da začne tudi eh, delovati na lasno pobudo. Seveda za to potrebuje tudi ustrezne eh, finančne in kadrovske vire. Hvala lepa. Gospa Makovej. Diktatura v Azerbejdžanu ogroža novinarje, Eh, in svoboto izražanje. Eh, novinar je bil tam obsojen eh, na dve leti za pora marca 2017, potem ko je objavil luks, fotografije luksuznih bivališč visokih predstavnikov države. Zapirajo tudi druge osebe uh, marsikje uh, torej, uh, obsojajo ljudi zaradi uh, združevanja. novinari se odločajo za gladovne stavke in podobno. Zaradi tega je treba dejansko uh, vplivati od zunaj. Uh, Svoboda eh, in življenje ne morejo biti predmet pogajanj. Eh, in sedaj čakam tudi na eh, osvoboditev tega novinarja. Gospa Intved. Eh, hvala lepa. Nekateri prispevki v tej razpravi jasno kažejo, kako pomembna je ta razprava in koliko bolj moramo investirati v Evropsko unijo kot skupnost vrednot. In eh, kolegi iz ELS pravijo, zakaj ne bi imeli več eh, kompromisov? Zaradi tega, ker pri človekovih pravicah ne delamo kompromisov. Tako tudi pri enakosti. Vi pravite, vse je v redu v Evropski uniji, ni nobenega nasilja proti ženskam. Vprašajte ženske, koliko je nadlegovanja, koliko je nasilja zoper njih v vsakodnevnem življenju. To tudi kaže, da moramo eh, zaščititi pravice LGBTI. V moji državi smo ugotovili, eh, da je. 200 eh, eh, eh, krščanskih duhovnikov podpisalo deklaracijo, ki je homofobna. Jaz bom z, z veseljem podprla to poročilo, tudi uvodno izjavo 7 odstavek 25 o temeljnih pravicah žensk, da odločajo o lastnih telesih. Ni nobene bolj temeljne pravice od te. Hvala. Eh, hvala lepa. Sedaj pa gospod eh, Kristoforu. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Evropska unija je unija vrednot in načel. In mora biti odločna pri implementaciji človekovih in temeljnih pravic, ne samo v lastnih eh, državah članicah, temveč tudi v vseh državah, ki želijo postati članice. Nepredstavljivo je, da eh, bi države, ki želijo postati članice, dobivale predpristopno pomoč, neko nagrado, tako kot Turčija in hkrati eh, kršili mednarodno pravo, sporazume, človekovih človekove pravice. Torej, pravzaprav jih eh, Evropska unija nagrajuje eh, s pomočjo različnih eh, programov in predpristopnih instrumentov, ki jih prejemajo. V državah, kot je Turčija ali pa tudi Albanija, ki krši pravice grške manjšine, če bomo nagrajevali eh, te države, ki kršijo človekove in temeljne pravice, eh, bomo dali napačno sporočilo. Evropska unija mora pokazati, da se to ne sme nadaljevati in mi moramo uvesti tudi sankcije. Hvala lepa, gospod eh, Mavlu. Ja, ta lo fa soprattutto quando si parla di migrazione introducendo due principi tukaj gre za dve načeli, ki ustvarjata pogoje za nezakonitost. Tukaj je zapisano, da če ne zavračamo ljudi, to ni rešitev in da si moramo poskušati sprejeti vse, ki pridejo v Evropo. In potem je tukaj zapisano, da bi morali podprejeti um, nevladne organizacije pri njihovem um, e, e, e, hvalevrednem delu. Ampak to je v nasprotju za resničnostjo na sredozemlju, kajti um, tukaj eh, je bil v zadnjih letih velik problem za Italijo, pa tudi za prestalo Evropo. Evropa vedno maha z eh, zastavo eh, o človekovih pravicah, pozabila pa je na Afriko in pa na Severno Afriko. Vedno velike besede o Afriki in pa o velikih sredstvih. Ampak v resnici v Afriko nismo uložili niti enega evra. Ni pragmatizma v tem poročilu in zato bom glasoval proti. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Šojdrova. spoštovani gospod predsedujoči. Seveda se strinjam s tem, da eh, potrebujemo pravno državo, neodvisno sodstvo, človekove pravice, da se moramo osredotočiti na to. In eh, dejstvo je, da imamo težave v določenih državah članicah in da bi morali sprožiti člen 7 šele potem, ko bi eh, se vsi drugi mehanizmi izkazali za neuspešne. To bi morala biti res zadnja možnost. Ampak vendarle se ne strinjam z določenimi stvarmi. Ne strinjam se s tem, kako se enostransko sodijo nevladne organizacije na sredozemlju. Dobro je, da pomagamo ljudem v stisko, ampak hkrati ne smemo podpirati um, teh otapljanja za ljudmi. Kajti eh, pred očmi eh, moramo eh, imeti tudi otroke in ženske v Grčiji in tem ljudem v tej trdi zimi v Grčiji je treba pomagati. tudi eh, mi ni všeč to, kar je zapisano o spolnem zdravju in pa o reproduktivnem zdravju in o Istanbulski konvenciji, kajti Evropska unija bi morala ščititi življenje. Hvala lepa, sedaj pa Ana Zaborska. Hvala lepa. Vsako leto eh, sprejemamo to poročilo in jaz bi vas rada spomnila, da je to parlament Evropske unije in da ta Evropska unija temelji na evropskih pogodbah. In te, eh, iz teh ne izkaja, da imajo eh, pravice, tako, tako kot ne morajo. In iz tega ne izhaja, da eh, mora Evropska unija povedati državam članicam, da morajo ali ne smijo podpisati istambulske konvencije. Naj vam ponudim neke statistike. 34 referenc na spol je tukaj, potem več kot 30 referenc na spol. Eh, tukaj pa so tri omembe pravice do prekinitve samo, en, nosečnosti, samo enkrat pa je omenjena eh, svoboda vesti, ki jo jamči eh, listina temeljnih pravic. To besedilo torej spodbuja zelo osko gledišče na svet in zato bom glasovala proti temu besedilu. Hvala lepa. Sedaj pa um, postopek catch the eye. Gospod Ferija. Hvala lepa, gospod, gospod predsedajoči. Eh, rad bi čestitev poročevalcu za poročilo o temeljnih soboščinah v Evropski uniji. Prišlo je eh, do nekaterih eh, kršenj človekovih pravic, še posebej žensk primerov homofobije, um, kršitev pravic starejših in tako dalje. Še vedno je veliko nestrpnosti proti migrantom. Tudi novinarstvo je v nevarnosti in razširila se politična korupcija. Kako bi lahko pri kršitvah temeljnih eh, svoboščin ukrepali v tretjih državah, če ne bomo poskrbeli za spoštovanje temeljnih pravic v svojih lasnih državah in da ne bomo imeli poguma za to, da bi ukrepali ko in sankcionirali države, ko prije do kršitev. Evropski projekt eh, je humanističen projekt in mislim, da moramo poskrbeti za to, da ga ne bomo uničili. Kiniči. Hvala lepa, gospa Kiniči. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se poročevalcu in pa poročevalcem v senci za opravljeno delo. Leto 2017 je bilo leto, ko smo, kar se tiče temeljnih pravic, doživljali številne kritične stvari. To se nanaša naprimer na vladavino prava ali pa na pravice mladoletnikov. Dobro je, da poročilo povdarja dejstvo, da mladoletnih ne bi smeli nikoli eh, zapirati. Eh, ehm, in zato bi morali tukaj eh, pri sprejemu migrantov upoštevati specifično ranljivost mladoletnikov. Potem imamo tukaj omembo boja proti eh, spolnemu nasilju in pa pozivajo se države članice k temu, da naj ratificirajo Istanbulsko konvencijo. Poleg tega naj bi države članice spoštovale neodvisnost sodstva. To je povdarilo tudi Evropsko sodišče. To je temeljni element vladavine prava in to je nujni predpogoj za to, da ohranimo zaupanje v prostor um, pravice in svobode. Hvala lepa. Hvala lepa, uh, gospa Ruža Tomašič. Hvala lepa, gospod predsednik. Ko berem to poročilo, imam občutek, da eh, č, eh, bitje, ki ni ženska ali pa migrant, nima nobenih eh, pravic oziroma da ne more biti ogrožen. Mi moramo biti previdni glede levičarske govorice, da so ogrožene samo ženske in migranti. Obstaja veliko ljudi, ki so brez strehe nad glavo. Imamo veliko učencev, otrokov, ki živijo v revščini in jim starši ne morejo plačati eh, malice. Pravica do eh, strehe eh, in eh, dostojanstva je nekaj, pravzaprav, s čimer bi se morali ukvarjati to poročilo. Ukvarja pa se s pravicami, ki niso pravice, naprimer do abortusa in eh, eh, pre, eh, eh, prestopanja meja. Mi moramo na ljudi gledati enako, se posvečati vsem in mi moramo eh, z isto odločenostjo braniti pravice vseh evropskih državljanov. Hvala. Hvala lepa, spoštovane gospe in gospodje. Še uh, enega bom sprejel, potem pa je na vrsti uh, gospa uh, komisarka. Para το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται μεταξύ των άλλων αξιών Gospod Epitideos. Torej, Evropska unija se zauzema za načela in pa za temeljne pravice. In pravzaprav nekatere eh, države kršijo te pravice. Lahko bi rekli, da je to temna stran lune. To, da Evropska unija mora tukaj prevzeti odgovornost. Eh, Kaj ti? Um, ehm, zelo smo selektivni pri teh kršitvah. Naprimer, če ena država krši temeljne pravice eh, se naprimer zato kaznuje, druge držav pa eh, za isto dejanje ne eh, kaznujemo. Pravosodni sistemi so različni. Ne vem, zakaj so vodje Andaluzije v zaporu. In potem imamo še druge primere. Naprimer, zlata Zora v Grčiji je žrtav napadal vi se, če se zauzemate za temeljne pravice in za človekove pravice, eh, eh, potem eh, uporabljate ksenofobne besede, ko upisujete te stranke in s tem svetoklinstvom je treba zaključiti. Hvala lepa, s tem smo zaključili to razpravo, sedaj pa bom dala, dal besedo Veri Jurovi. Rada bi se čisto na hitro odzvala na vaše pripombe, kajti strogo uh, zavračam to, kar ste dajali o selektivnem pristopu temeljne pravice za vse brez kakršnih koli izjem. Na to sem se morala odzvati. Naj eh, sklenem to zelo pomembno razpravo s tem, da pa udarim zelo pomembno ulogo Agencije za temeljne pravice. Debata je eh, pokazala, da je seznam nevarnosti kar dolg in eh, da imamo eh, pred seboj naloge, ko gre za zaščito temeljnih pravic v Evropski uniji. Nismo govorili o svobodi eh, izražanja in pa o medijski svobodi in pa o pluralizmu, tudi to je treba ohraniti in mislim, da bomo o teh zelo pomembnih temah morali razpravljati še v prihodnje. Poleg tega nismo govorili o novem trendu, to je sovraštvo in pa eh, problematični položaj v drugi. Tu eh, bi morala Evropska unija storiti več za tiste ljudi, ki so ogroženi na spletu. Hvala lepa za to razpravo in veselim se nadaljevanja eh, razprave o tej zelo pomembni temi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi, prosim, da se mirno usedete. In eh, še zadnje besede eh, našega eh, poročevalca. Izvolite, gospod Teri Kabras. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi, hvala lepa za vaše komentarje in za vašo podporo. S tem poročilom bomo poslali sporočilo, da je spobujanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakopravnosti, vladavine prava in pa spoštovanja človekovih pravic nekaj, zaradi česar je Evropa nekaj enkratnega enkraten politični projekt. V središče moramo postaviti dobro počutje ljudi, to mora biti v središču naših politik in naših odločanj in le na ta način eh, bomo dosegli naše državljane. Zato eh, listina opredeljuje temeljne pravice, ki jih je potrebno spoštovati in mi moramo še naprej um, opozarjati na kršitve določb te listine. Naša odgovornost je, da zaščitimo najšipkejše eh, v odnosu do. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Bardzo, debate, Hvala lepa, s tem je ta eh, razprava zaključena. Zahvaljujem se vam za konstruktivno udeležbo. Nekoliko smo eh, prekoračili eh, čas, ampak sedaj bomo nadaljevali z glasovanjem. Eh euh, Spoštovani kolegi, začeli eh, bomo z delom. Prosim vse poslanke in poslance, da zasedete svoje mesta, tudi gospod Andrej, prosim, da zasede svoje mesto. Spoštovani kolegi, prosim vas. quotidien. J'imagine que tout le monde est à... Sedaj mislim, da ste vsi zasedli svoje mesto. Začeli bomo z glasovanjem. Prvo na resem redu je poročilo gospoda Korumbaševa s postavitev namenskega finančnega programa za razgradno jedrskih objektov in ravnanje z reaktivnimi odpadki. Poročevalec ima besedo. Gospod Korumbašev, dve minuti. va on y va je ne le vois pas arriver Nemče je že prišel. Sedaj torej gremo na glasovanje. A. Gre torej za eno samo glasovanje, poemensko, izvolite. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj gremo na glasovanje o poročilu gospoda Böge. Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra predložitelja sporozuma Srednjo Ameriko. Eno samo glasovanje, glasujemo poimensko. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo gospoda Fernandesa in Gualtrerija o spostavitev programa Invest EU. Najprej prelo spremembe 1. CP, enak do za, proti, zdržani, sprejeto. Prelo spremembe 1. CP, 2 v dveh delih. Prvi del do za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del do za, proti, zdržani, sprejeto sprejeto. Predlog sem bil številka 1CP3 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa po imensko glasovanje predlogo spremljali 1CP4D. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog stvarnjbe 1 CP5 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijeto. Predlog stvarnjbe 1 CP6, to je za? Proti. Zdržani. Sprijeto. 1 CP7, kdo je za? Proti. Zdržani vzdržani. Ni bilo jasno, zato bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Je bilo jasno, sprejeto. Predlog sem v 21 dg, kdo je za? Proti. Držani. Zavrneno. Poimensko glasovanje v predlogu sem iz številka 29. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj gremo na glasovanje o predlogu spremembe 1CP8, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Poimensko glasovanje, preosmi številka 30, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe 1C pod 9, kdo za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog sem je številka 31, glasujemo poimensko, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno sedaj prevzmeš ena cp10, kdo za, proti, držani, sprejeto. Poimensko glasovanje, predlog spremembe 32, izvolite. Je v teklu? Konec glasovanja. Zabrneno. Predlog sem številka 6, kdo za, proti, držani, zavrnjeno. Predlog sem je 33, kdo za, proti, držani vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1CP11, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Poimensko glasovanje predlogo spremembe 7CP1. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe 1CP12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj gremo na predlog 7C, pa 2, 7C, pa 3 in 7. CP4. 15. Izvolite. Levati klop. Konec glasovanja sprejeta. Sedaj glasujemo poimensko 7CP13, CP14, 15CP3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj glasujemo o predlogu 7CP41CP15 in 15CP4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem je 7CP5, 1CP16, 15CP5. Glasujemo po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem je številka 8. Glasujemo po imensko. Zvolite. Zvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj gremo naprej z 1CP17, to je za, proti, držani, sprejeto, predlog smo je številka 34 poimensko, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj gremo na predrazmer 1CP18 do za, proti, držani, sprejeto. Predrazmer številka 35. Glasujemo poemensko. Izvolite. Je oteklo? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predrazmer številka 22. Kdo je za, proti, držani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo o predlogu 9D in 23D, da za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog je številka 1, CP19, da za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo poemensko o predlogu številka 36, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno prezni številka 10, glasujemo poimensko, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prezni številka 37, glasujemo poimensko, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prezni številka 38, poimensko, izvolite izvolite konec glasovanja zavrnjeno predlog sem številka devetintrideset dvajset za proti vzdržani zavrnjeno predlog sem številka štirideset dvajset za proti vzdržani zavrnjeno predlog spremembe enainštirideset glasuje poimensko izvolite konec glasovanja Zavrnjeno. Prijedel sem vi številka 11 po imensko. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prijedel sem vi številka 12, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog 7.13, glasujemo po imensko. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predla sem številka 24, to je za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predla sem številka 2 in 16, kdo je za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predla sem številka 25, kdo se ima poemensko. Izvolite. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sem je številka 17, to je za, proti, držani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1CP20, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sem je številka 26, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1CP21, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sem je številka 14, glasujemo poimensko, izvolite. Zdravljeno. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sem bil 1C pa 22 do za. Proti. Zdržani. Ni bilo pa vsem jasno, zato bomo preverili. Glasujemo 1C pa 22, glasujemo elektronsko. Zvolite. Konec glasovanja. sprejeto. Pred zamembe 27 do za, proti, zdržani, zavrneno. Pred glasujembe 3, glasujemo pojmensko, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto, predlazno je številka 28, glasujemo pojmensko, izvolite. Konec glasovanja. Zavrneno. Predlog sem bil številka 18D, kdo je za, proti, držani, zavrneno. Predlog sem bil 1CP23, kdo je za, proti, držani, sprijeto. Predlog sem bil 4D in 19D, kdo je za, proti, držani, zavrneno. 1 c pa 24, to je za proti, zdržani, sprejeto. 58 je 20 d, kdo je za, proti, zdržani, zavrneno. 5, kdo je za, proti, zdržani. To bomo preverili. Preda smo imeli številka 5. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj glasujemo o predlogu komisije in glasujemo po imensko. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj predajam besedo poročevalcu gospodu Fernandesu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča v skladu s pravilom 59.4 predlagam, da dosije vrnemo odboru v okviru mandata za pogajanje med inštitucijami. Sedaj glasujemo o tem predlogu, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Torej, to bomo poslali pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja sedaj gremo na poročilo Kinga Kalpotna listina EU za vrnitev. Glasujemo v prvem sklopu 1 do 4, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Predostne številka 6, kdo je za, proti, držani. To bomo preverili. Glasujemo. Predlog sem številka 6. Konec glasovanja. sprejeta. Predala sem bi številka 7, kdo je za? Proti. To bomo vseeno preverili. Predala sem bi številka 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Predala sem bi številka 5, kdo je za? Proti. Zdržani sprejeta. Sedaj glasujemo o predlogu komisije. Glasujemo po imensko. Zvolite. Ljubote. Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj gremo na poročilo Kompola Natri, program za raziskave in usposabljanje Euratom za obdobje 2021-2025. Glasujemo v prvem sklopu, predlog osnovnih kdo je za, proti, držani, sprijeto. Predlog smo številka dve, prvi del kdo je za, proti, držani, zavrnjeno. Na sprejeto. Drugi del glasujemo poimensko. Izvolite. konec glasovanja. Sprejeto. Predesna je številka 609, tudi prvi del, kdo je za, proti, zdržani. Sprejeto. Drugi del glasujemo po imensko, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem številka 30 do 20 proti, držani, sprejeto. Glasujemo poimensko predlogo stranje številka 11. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogu spremlje številka 16. Glasujemo po imensko. Zvolite. Konec glasovanja. Sprejeta. Predla sem številka 34, glasujem po imensko, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Predla sem številka 35, to je za. Ma, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. sprejeto. Predal sem številka 5, kdo za? Proti. Držani. Preverili bomo elektronsko. Predal sem številka 5, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Predlog sem je številka 31, glasujemo po imensko, zvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem je številka 32, glasujemo po imensko, zvolite. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog snovi številka 33, glasovanje pa je minsko, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa gremo na glasovanje o predlogu komisije. Glasujemo poimensko. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj gremo na poročilo Gabriela Mata o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2017. Eh, drugi odstavek, prvotno besedilo, prvi del, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del, glasujemo poimensko, izvolite. Ljubati. Konec glasovanja. Sprijeto prvotno eh, besedilo, tretji odstavek do za, proti, vzdržani, sprejeto. Prelazimo je številka štiri, glasujemo poimensko, zvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prvotno besedilo odstavek 10 do za, proti, držani, sprejeto. Prvotno besedilo 16 odstavek v prvi delih, prvi delih, kdo glasujemo poimensko, zvolite. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del, ravno tako poemensko, zvolite. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno drugi del, glasujemo poemensko, zvolite. Konec glasovanja. Ravno tako po imensko v dveh delih prvi del. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujemo po imensko. Izvolite. Prijeto. Predlog sem je številka dve, prvi dite. Konec glasovanja. Zavrnjeno drugi del glasujemo poimensko, izvolite. Konec glasovrnjeno. Uvodna navedba C v dveh delih, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del do za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna navedba L, predlog smo ve tri, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejeto po imensko glasovanje v celotni resoluciji. Zvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj gremo na poročilo gospoda Torvalca, bančna unija, letno poročilo za leto 2018. Predlog sem ve številka 9, glasujemo po imensko. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrno. Predlog smo številka 10, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. To je zahtevala skupina GUE. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sem je številka 12, kdo je za, proti, držani, zavrnjeno. Še eno poimensko glasovanje, predlog sem je številka 13. Glasujemo torej o predlogu spremembe številka 13 poimensko. Izvolite, konec glasovanja. Zavrnjeno, predlog sem je številka 3 poimensko, izvolite. Konec glasovanja. Zavr na predlasna je številka 4D, glasujemo poimensko. Zvolite. Konec glasovanja. Zavr na predlasna je številka 5, kdo za, proti, držani. Zavr na predlasna je 6, kdo za, proti, držani. Držani zavrnjeno. Predlog spremlje 7 do za, proti držani zavrnjeno. Predlog spremlje 8 do za, proti držani zavrnjeno. Predlog spremlje številka 1, glasujemo poimensko, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremlje številka 2, kdo za, proti držani zavrnjeno sedaj glasujemo poemensko o celotni resoluciji. Izvolite. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj gremo na glasovanje plane trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem. Predlog sem je številka ena, glasujemo poemensko, izvolite. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog spremembe številka 2, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 3, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 4 v dveh delih, prvi del kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Drugi del kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Drugi del predloga spremembe številka 4, izvolite. Konec glasovanja. Sprijeto. Prvotno besedilo odstavek 18 od dveh deli. Prvi del do za, proti, držani. Sprijeto. Drugi del glasujemo po imensko. Izvolite. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog s vami je številka 5, glasujemo poimensko, izvolite. Konec glasovanja. Zavrno glasujemo poimensko, predlogo s vami je številka 6, izvolite. Konec glasovanja. Zavrno. Prejel sem jim številka 7 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, držani, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, držani, zavrnjen. Predlog spremi številka 8, glasujemo po imensko. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrneno, sedaj glasujemo po imensko o celotni resoluciji. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Zadnje poročilo. Pri tem glasovanju poročilo Terry Cabra s razmerjem področja mojih pravic v Evropski uniji v letu 2017. Ostavek 7, dveh deli. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto deseti odstavek, prvotno besedilo, kdo je za. Želite preveriti drugi del odstavka sedem, eh, oziroma drugi del, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Prvotno besedilo, deseti odstavek, kdo je za, proti, držani. Sprejeto. Prvotno besedilo, odstavek 15, kdo je za, proti, držani držani. Sprejeto. Želite preveriti? O, v redu. Preverjamo odstavek številka 15. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Triindvajseti odstavek, prvotno besedilo, glasujemo poimensko, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Um, Vodno je 22, prvotno besedilo, ga samo poimensko, zvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava F v dveh delih, prvi del glasoma poimensko, zvolite. Konec glasovanja. sprejeto. Drugi del glasoma poemensko, zvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji. Glasujemo poemensko, zvolite. Konec glasovanja.